Spoštovani kolegi in kolegice, preden se lotimo dela, pomembno obvestilo. V petek ta teden bo 30-letnica podpisa pristopne pogodbe Španije in Portugalske k Evropski uniji. Pred 30 leti je bil to zelo pomemben dan, kajti desetletja sta državi trpeli zaradi diktatur in sta se takrat pridružili skupnosti evropskih narodov. Vse obljube niso bile izpolnjene, vse želje se niso uresničile, vsekakor pa se je demokracija v obeh državah okrepila in boj proti diktatorskim silam je bil dobljen. V teh dneh, gospe in gospodje, ko gre za Španijo in Portugalsko, se soočamo s tem, da obljube, ki jih daje Evropska unija o miru, o blaginji za vse in ne zgolj o bogatstvu za malo številne, v zvezi s tem se odpirajo številni dvomi in mislim, da 30 let po tem pristopu moramo vsi skupaj poskrbeti za uresničitev teh obljub. Notrni trg in politična in gospodarska moč naše skupnosti morate prispevati k temu, da bo obljuba o gospodarski moči, ki eh, vodi v blaginjo za vse in delo za mlade, obveljala za vse nas. Zap